se dogaja v laboratoriju v Wuhanu. Evropska unija zdaj že nekaj počne. Veliko prosilcev za azil je pri nas eh, zdaj že tudi zakonito. Treba je izkazati solidarnost tudi njim, za nje zagotoviti ustrezno zdravstveno oskrbo. Uh. Ampak Evropska unija zdaj ne pošilja sredstev v države, kjer zdaj prihaja do drugih izbruhov, drugih bolezni. Komisija zdaj dela pospešeno. Veliko sredstev se zdaj pošilja tudi v države v razvoju, v jamo brez dna, kot je Afrika. Uh, Vendar pa se z ogromnimi težavami soočamo tudi na naših tleh, v Italiji, v Franciji, ampak te države dobijo le drobtinice. Na Flamskem smo dobili le 6 milijonov evrov. In to kaže, kaj pomeni evrokracija. Zdaj je govora o humanitarnih ukrepih povsod po svetu. Vendar pa ko je ogrožena Evropa, Evropski uniji spodleti. Raje počnemo kaj za ljudi na drugem koncu sveta. Hvala lepa, kolega Deman, eh, gospod von Fanovartfeld za minuto in pol. Hvala lepa. Za začetek eh, bi se rad spomnil vseh umrlih, njihovih svojcev, pa tudi vseh zdravstvenih delavcev in prizadevanj, ki jih zdaj upravljajo, da bi se odzvali na pandemijo. Pandemija bo povzročila tudi obsežno gospodarsko krizo. Mislim, da bo ta hujša, kot je bila finančna kriza. In jasno je, da bodo morale prispevati vse vlade, da bomo zagotovili najboljše možne razmere za gospodarsko okrevanje. To bo izredno občutljiva situacija moramo pomisliti na potrebe zdravstvenega sektorja, treba pa je seveda poskrbeti tudi za to, da zagovimo blaginjo in delovna mesta. Zato je zdaj čas, da razmislimo o obsežnih svežnih in natančno razmislimo, kaj mora biti v njih. Potrebujemo prehod, potrebujemo inovacije in konkurenčnost. In na to se bomo morali osredotočiti v strategiji za gospodarsko okrevanje. Svežen za evropsko rast bo to gotovo vseboval, ampak potrebujemo tiste velike igralce, kot je naprimer Evropska centralna banka. Ti morajo sodelovati. Kolegi, solidarni moramo biti. Solidarnost mora obstajati med državami članicami, med regijami. Potrebujemo sredstva in ta morajo steči na tista mesta, kjer jih najbolj potrebujejo in tam jih je treba tudi izkoristiti na najbolj smotren način. Hvala lepa, zdaj na vrsti gospa Deli. Seveda Evropska unija ni povzročila virusa, ampak neoliberalni kapitalizem je oslabil našo zmožnost, da se odzovemo in povzročil škodo. Zdravstveni sektor je zdaj ostal ranljiv, delavci nimajo zaščitne opreme, s tem se spodkopava Evropa, Evropski centr za nadzor bolezni ne more upravljati svojega dela, vse to je povzročilo škodo. Če se želimo odzvati na škodo, bi bilo treba zaenkrat odpraviti določena pravila, ampak zdaj govorimo pravzaprav še o več enakega, kot smo imeli prej. To ni solidarnost. 500 milijard evrov s strogimi pogoji, ki že javljajo, da navadni državljani tega ne bodo prejeli. To bo pomenilo konec Evropske unije. Potrebujemo radikalne spremembe, odpis dolgov, eh, kreditne, eh, ničesodne kreditne postavke, odpravo porabe sredstev za vojsko in tako naprej. Če nas solidarnost zares zanima, zakaj nismo preselili prosilcev za azil iz Grških otokov, zakaj se nismo odzvali na Orbanove besede, zakaj nismo odpravili sankcij, ki škodujo ljudem. Kitajska ne spodkopa Evropske unije, sami jo spodkopavamo. Hvala, kolegica Deli. Za dve minuti dobi besedo kolega Kaspari. Auch wenn es schneller, mehr tudi če bi lahko prej storili več, smo v zadnjih tednih Evropski uniji bili priča veliko solidarnosti med državami članicami. Nekatere države članice zbujajo vtis, eh, oziroma v nekaterih državah članicah se zbuja vtis, da Rusija in Kitajska še vedno storita več za druge države članice kot Evropska unija. Treba je pokazati, kje se že danes eh, zagotavlja solidarnost milijarde se vlagajo v zdravstvene sisteme, namenjajo zdravnikom in bolnišnicam, zato se je treba boriti proti lažnim novicam eh, in ugotoviti, kako se jim lahko zoprstavimo. V parlamentu ne smemo znova sprožati starih prepirov. Nekateri zahtevajo denar od drugih držav popolnoma brez pogojev, drugi se bojijo, da bo znova trojka postavljala pogoje kot v prejšnji krizi, vendar pa če razmišljamo v okviru evropskega proračuna evropskih institucij in se dogovorimo o skupnem načrtu za obnovo Evrope, potem bo to skupni projekt, kjer ne bomo nikogar preglasovali, ne nikogar ne bomo pozabili. Skupaj se lahko dogovorimo o skupni poti in ta skupna pot bo tudi najbolj smiselna. Se bomo tako poskrbeli, da ne bodo nacionalni ukrepi eh, prav, nekaj prav nasprotnega ukrepom v drugi državi, članice, v drugi državi članici. Treba je zaščititi naše državljane, prav tako pa tudi čim prej vrniti čim večji obseg svoboščin. V resoluciji to tudi zahtevamo in meni je še zlasti pomembno, da se ustrezno odvija sprostitev ukrepov, da bo znova mogoč prost pretok prek meja. Uh, Prav tako je treba zagotoviti, da če se podatki že skladiščijo, da ne bodo eh, prevzela podjetja, kot so Google in Facebook na koncu, na koncu nadzora nad njimi. Saj naši nacionalni organi gotovo lahko bolje skrbijo za skladiščenje teh podatkov kot pa takšna podjetja. Hvala lepa, kolega Kaspari. Zdaj je na vrsti kolega Laroturu. Gospa von der Leyen, Pedro Sonče se ima prav, pa tudi vi imate prav, ko pravite, da potrebujemo maršalov načrt, če želimo, da ne bomo v takšni krizi kot v 20 letih. Maršalov načrt takrat je znašal 4 odstotke BDP. No, danes nobena država sama ne more tega financirati, nobena država sama nima dovolj sredstev. Če bomo to financirali z dolgom, potem ne bo delovalo. Zato je Evropa prava rešitev. Na evropski ravni bomo našli nove vire. Spomniti se moramo, kaj je storil Roosevelt, ko je prišel na oblast. Država je bila v težavah. Roosevelt je potrojil zvezdni proračun za to, da je zagotovil nova delovna mesta v samo nekaj letih. Roosevelt je vedel, da potrebuje uravnoteženi proračun, zato je zagotovil nove vire imel je zvezdne davke na dohodek in na dobiček, naprimer. Vedel pa je, da se ne sme pretirano zadolžiti na dolgi rok. Na začetku so izdali obveznice, čez nekaj let pa so imeli uravnoteženi proračun. Tudi mi moramo tako storiti, imeti moramo nove vire. Ko sem bil majhen, je bil davek na dobiček 40 odstotkov, zdaj pa je padal na 20 odstotkov. Torej, dvakrat manjši je davek na dobiček, dividende pa so se podvojile. Mislim, da moramo storiti še več. Boriti se moramo proti izogibanju davkov, zagotoviti moramo tudi davek na finančne transakcije. Trenutno države članice blokirajo nove vire, ampak enake države zahtevajo napredek na področju zelenega dogovora. Potrebujemo maršalov načrt, ne bodite bojezljivi, gospa von der Leyen, bodite Roosevelt, potrebujemo maršalov načrt za podnebje in za gospodarstvo. Hvala. Hvala lepa. Kolega Frhovšta, dve minuti. Hvala, gospod predsedujoči. Hotel sem poslati sporočilo predsednici komisije, gospe von der Leyen, pa je ni več v dvorani. Zakaj? No, povsem pravilno je spregovorila o dožnostih, ki jih moramo izpolniti do sester, do zdravstvenih delavcev, ampak mi, politiki ali mi izpolnjujemo svoje dožnosti. No, o tem nisem tako zelo prepričan. Že tedni so minili, že tedne jo spravljamo o Evropskem maršalovem načrtu. In moje vprašanje je, na kaj čaka Evropska komisija? Zakaj ne more pripraviti načrta ki bo vseboval bilijone evrov, vse ga potrebujemo za obnove in okrevanje. Na kaj čaka? Ali čaka na Evropski svet? No, potem mora, bo morala morda čakati še 8 let, kot, je, eh, kot imamo pri bančni uniji, saj na njo še vedno čakamo. Evropski svet se gre ping-pong. Februarja se v evroskupini niso mogli dogovoriti o tem načrtu, to so poslali na Evropski svet. Marca je Evropski svet to znova vrnil Evroskupini. Aprila pred nekaj dnevi se tudi Evroskupina ni mogla dogovoriti o tem načrtu in ga je znova vrnila svetu. Moje sporočilo Evropski komisiji je, to se mora končati. Imate pravico do pobude. Prevzemite svojo odgovornost in pripravite tisto, kar zahteva celoten parlament. Evropski načrt za okrevanje in obnovo, ki bo seboval biljone evrov. Ne gre za to, da države članice nimajo denarja, vse bodo primakljajo. Uporabite sredstva iz lastnih sredstev. To je zgodovinski trenutek za Evropsko komisijo. Potrebujemo pobudo, kot jo je sprejel Delor. Spomnite se Delorja. Takrat je bil tudi čas velike krize, čas počasne rasti in visoke inflacije. Delor je pravzaprav sprožil notranji trg in popeljal Evropo iz krize. Enako potrebujemo zdaj. Evropska komisija mora ukrepati, ne more več čakati na uh, rezultate zasedanja Evropskega sveta, ki se prihodnji teden prav tako ne bo odločil. Hvala lepa, kolega Ferhofštad. Tri minuta in pol, kolega Bek. Spoštovani gospod predsedujoči, spoštovani kolegi. Ludvik 16. je bil na lovu, ko je dobil novico, da je padla Bastilja. Šlo je za revolucijo. Ludvik je bil na lovu, mi razpravljamo. Januarja v zelenem dogovoru, dogovoru o reševanju podnebja in prihodnosti Evrope. Še februarja o tretjem spolu in pravicah ljudi na eh, človekovih pravicah na Madagaskarju februarja smo slišali besede, da v Evropi pričakujemo le peščico okuženih in eh, bolnih zaradi koronavirusa. Zdaj smo priča kolektivnim simptomom nevroze v Evropi in starih eh, fantazij pacijentov. Beg Evrope v bolezen je to. Ta kriza jasno kaže, da je Evropa bolna. In zato še bolj dovzetna za druge bolezni. Tu umira več ljudi kot druge po svetu. Eh, več kot na japonskem v Južni Koreji, naprimer. Tam so bile, bili bliže viru. Eh, okužb pa so bili bolje pripravljeni, imeli so več mask in zaščitne opreme in škoda je bila zato manjša. Tudi v vzhodnji Evropi je manj smrtnih žrtev, ker so Viktor Orban in drugi poskrbeli za svoje države in ne skrbijo le za preostanek sveta. Zahodna Evropa prav nasprotno pa eh, se ni odzvala. Ni zagotovila mask, zaščitne opreme, migrante in druge priseljence je spustila v Evropo, ne da bi jih testirala. Ministri ne vedo, kaj počnejo, vsi pa vemo samo to, da potrebujemo več Evrope. Tako kot Ludvik XVI smo preslišali opozorila, zdaj pa moramo poskrbeti za več harmonizacije, za boljše zdravstvene politike, za boljše upravljanje teh politik dolgove naj bi prevzeli vsi, sorazmerno. Vsi mora biti odgo, vsak mora biti odgovoren po svojih zmožnostih. Ali bo zdaj Evropska centralna banka pričela tiskati denar? Vse to nima smisla. Harmonizacija ne pomeni optimizacije, eh, so, socialno prevzemanje dolgov ne pomeni, da jih kar odpišemo. Kako pride do bankrota? Ernest Hemingway je dejal na dva načina. Prvič zelo počasi, drugič pa kar naenkrat. Kako pa ozdravimo? Ne tako, da bežimo v bolezen in da se tako kot lemingi vsi skupaj poženemo čez pečino. Gre za to, da skrbimo za lasten vrt in ne za vse ostale. Hvala lepa. Hvala lepa, kolega Eping, minuta in pol. Hvala, gospod predsedujoči. Prisluhnili smo razpravi o obveznicah. Evropska, e, Evroskupina se samo prička, po mojem. Jaz imam rad vse, Nemce, Francoze, Italijane, ampak treba je kriviti Evroskupino. Program Evroskupine je sam evro, gospod Ferhovstac. Enotna valuta še ne pomeni enotnosti, to je iluzija. Vse veste, če združimo več držav z eno valuto, to se je zgodilo prvič v zgodovini. Razlike so bile prevelike in evro jih je še povečal. Posledično je prišlo do prepirov vse povsod, med državami članicami, v državah članicah, prišlo je do zamer, zagrenjenosti. Gospod Verhofstadt, zelo strastno ste se zauzemali za evropski davek. pravkar smo prisluhnili gospodu Beku in njegovim besedam o tem, na kakšni poti smo. Vrzel med severom in jugom Evropske unije je ogromna. Mislim, da se je ne da premustiti. Evropska unija je postala um, jetnik, jetnica same sebe zaradi več razlogov. Nizoz, iz nizozemske smo slišali besede, da ne sodeluje več pri odločanju. Hvala ministerskemu predsedniku za njegove predloge, ampak gre za še več dolgov. Dolg na dolg na dolg. Zdaj jo vse skupaj kot babilonski stolp. Vse veste, kako se je končala tista zgodba. Hvala lepa, kolega Wallace. Ena minuta. Hvala, gospod predsedujoči. COVID-19 je osvetljiv različne neenakosti. Kaj pa bomo zdaj storili? Predsednica von der Leyen je rekla, da opravičilo nekaj velja le, če potem izboljšamo naše ravnanje. Ali bomo ključnim delavcem zdaj nekako izplačali nadomestila, ker smo jih toliko let zanemarjali? na prejšnjo normalo se ne moremo vrniti, ker ta ni delovala. Neoliberalizem je v srcu Evropske unije in to je bistvo tistega, kar je narobe z Evropsko unijo. Korona obveznic nismo potrdili. Nemčija je zaloputnila z vrati pred eh, obrazi teh držav članic. Ali lahko evroobmočje stori še kaj drugega, kot da podpira močnejše države. Želimo si, da naš projekt preživi, ampak eh, mora se spremeniti. Treba se posloviti od neoliberalizma. Resolucija zahteva, da se zaustavi propaganda iz Kitajske, iz drugih držav, ampak propaganda samo po sebi se mora zaustaviti, po mojem. Hvala lepa. Zdaj za dve minuti dobi besedo gospod Deli. Hvala lepa, gospod predsedujoči. V zgodovini Evropske unije še nismo bili priča takšni krizi. To vrstne krize še ni bilo in eh, ta virus ne prizanaša nikomur. Zdaj smo bili prisiljeni spremeniti svoje navade, upočasniti ritem naših življenj, prisiljeni smo uh, da se kar naenkrat oddaljimo od svojih bližnjih, čeprav nas morda prav oni v tem trenutku najbolj potrebujejo. Zdaj pa potrebujemo evropski pristop, če se želimo boriti proti krizi, ki jo je povzročil COVID-19. Vendar pa se zdi, da tudi tako tragične razmere še vedno ne morejo zaustaviti nekaterih, da ne bi napadali svojih, svojih vlad, da ne bi govorili, da so njihovi parlamenti avtokratični in tako naprej. Mačarski parlament dela po svojih polnih močeh. Za Evropski parlament to ne velja. 90 odstotkov evropskih poslancev ne more sodelovati, ne more predstaviti svojega mnenja. Mačarska vlada ravna tako, kot predpisuje mađarska ustava in to pomeni, da ščitimo ljudi in zmanjšujemo pritisk na mađarsko gospodarstvo. Vlada je od parlamenta prejela zakoniti mandat in ustavno sodišče spremlja ravnanje in ukrepe vlade. O tem dvojem se danes ne bi smeli pogovarjati. Pogovarjati bi se morali o krizi, v kateri smo. Razmisliti moramo, kako pomagati tistim najbolj ranljivim, tistim državam, ki to najbolj potrebujejo, čim prej. Hvala. Hvala lepa, zdaj pa gospa Regner za minuto in pol. Hvala. Hvala vsem tistim, ki se tako kot sestra Ester Delange borijo proti tej krizi in hvala tudi vsem tistim, ki vsak dan delajo in skrbijo za to, da se življenje nadaljuje. Nekaj nam je kriza pokazala. 75 odstotkov nujnih del opravljajo ženske. Ta dela so sistemsko nujna in ženske so tiste, ki so tudi izpostavljene nasilju doma zdaj zaradi teh ukrepov izolacije. Zato potrebujemo ukrepe, ki bodo delovali takoj in ki jih je treba tudi izvajati takoj, kajti zaščititi moramo ženske in otroke pred nasiljem doma. Veliko žensk zdaj dela, otroci so doma in jih morajo torej tudi poučevati. Zato moramo poskrbeti, da bomo rešili te probleme negotovosti v družbi. Rešiti moramo to in sprejeti moramo ustrezne ukrepe. Gre za torej žensko krizo. OZN pravijo, da bi zaradi krize lahko prišlo do nazadovanja napredka, ki smo ga dosegli v zvezi z enakostjo med spoloma. Zato moramo biti tukaj zelo pozorni. V finančni krizi smo reševali banke, zdaj pa moramo rešiti realno gospodarstvo in delavce evro obveznice bi bile začetek. Potrebujemo pravo solidarnost, pravo sodelovanje in tudi velike zamisli. Hvala. Hvala, gospa Regner. Zdaj pa dve minuti, gospa Paga Zaur Tundua. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Slišali smo o pravičila, govorili smo o junakih in o žrtvah. To je nujno potrebno. Evropski parlament pa je o, parlament vseh državljanov in zato moramo tukaj iskati rešitve. Če ne, ne bo prihodnosti za nikogar. Smo, sami smo premajhni, prešipki. Evropska unija je zrasla iz pepela. Naši starši, naši stari starši so zgradili te inštitucije in sile zunaj te celini nas želijo uničiti. Če bomo verjeli lažem, dezinformacijam, fanatikom nam ne bo uspelo. Moramo zahtevati od nas samih, od Evropskega parlamenta, da poiščemo mehanizem za reševanje gospodarske in zdravstvene krize, da pomagamo družinam, državljanom in podjetjem. Najprej moramo poskrbeti za to, da reši, rešujemo življenja, potem pa bomo reševali delovna mesta, gospodarstvo in reševati moramo tudi prihodnost za najmlajše. Thank you. Delo evroskupine je pomembno, vendar pa to ni dovolj za reševanje krize, s katero se soočamo. Zato potrebujemo širok, obsežen načrt za reševanje. Uporabiti moramo vse razpoložljive inštrumente in tudi obveznice, ki na jih jamči evropski proračun. To je pomembno, zato da lahko pišemo strani evropske zgodovine. Evropska unija ne sme opustiti našega načina delovanja. Še naprej moramo ulagati skupaj. Naši starši, naši stari starši so zgradili te inštitucije. Brez njih nas ne bi bilo. Veliko jih sedaj umira in zaradi tega moramo mi, evropejci, poskrbeti za to, da do tega nikoli ne bo več prišlo da ne bomo več potrebovali junakov in da nam ne bo treba več jokati za žrtvami. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Gojking za minuto. Izvolite. Hvala. Na začetku želim povedati, da se tudi jaz želim pokloniti žrtvam in se zahvaliti vsem, ki delajo. Zdaj pa v zvezi s tem, o čemer bomo glasovali, jaz bom glasoval proti. Razlog je preprost. Predsedniške volitve na Polskem, Mačarska in tako naprej splav, to nima kaj iskati v tem dokumentu. Zdaj potrebujemo instrument za to, da se bomo borili proti korona krizi. Nič drugega. Druge zadeve niso pomembne, o tem lahko govorimo kdaj kasneje in takrat lahko o tem govorimo na dolgo in široko. Jaz mislim, da se ne smemo ozirati nazaj, ampak naprej. Pogledati moramo, koga moramo financirati, kako bomo zagotovili ustrezne elemente za to, da bodo naša gospodarstva zaživela. Pomagati moramo družinam, zagotoviti moramo tudi jamstvo za otroke. Gospa von der Leyen je o tem govorila, zato da bomo zagotovili spet, da bo denar krožil. Pomagati moramo pri kupni moči ljudi. Ljudje potrebujejo denar, zato se zahvaljujem vsem, ampak minuta je pač premalo, da bi povedal vse, kar želim. Vielen Dank, Herr Kollege. Hvala lepa. Samo da veste, vaša skupina je poskrbela za to, da ste imeli samo eno minuto, ne mi. Prav, zdaj pa gospa Pereira, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospe poslanke, gospodje poslanci. Sedaj pišemo evropsko zgodovino, kar bodo preučevali naši vnuki. Nahajamo se v odločilnem trenutku. Naša celina je šibkejša. Soočamo se z nacionalizmom, premišljamo o se solidarnosti, kakšna bo naša dediščina. Unija ali razkol, birokracija ali upanje. Govorimo o Evropi severa, o južnih državah, o klubu baltskih držav, o zavezništva latinskih držav, o federaciji slovanov. Ne, nahajamo se pred pravim globalnim problemom. Imamo pred našimi vrati begunce, ki, komaj, ki se komaj preživljajo in ne vemo, če bodo preživeli. Vidimo tudi, kako hudo trpijo naša podjetja in kako zelo hude grožnje obstaja na področju gospodarstva, tudi strani Kitajske. Lahko smo gotovi, da se nahajamo pred negotovo prihodnostjo. Bomo edino, kar bomo ponudili našim državljanom, naš razkol. Kot pravi papež Frančišek, se vsi nahajamo v istem čovnu vsakdo lahko iz te ladje potegne desko, vendar pa to ne bo rešilo nikogar. Posamično smo šipki, skupaj pa smo močni in samo skupaj se lahko soočimo s prihodnosti. Evropa je resnica, je demokracija in najboljši kraj, kjer se sploh lahko živi na svetu moramo podpreti tiste, ki to najbolj potrebujejo, starejše, mlade, brezposelne, tiste, ki um, se trudijo, da bi ohranili svoja podjetja pri življenju. Ne moramo dopustiti, da ljudje izgubijo upanje in ne smemo dopustiti, da Evropa postane nova žrtov te pandemije. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Silva Pereira. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Evropsko gospodarstvo doživlja stiske, kot če bi povsod doživljali alarm, ki opozarja na cunami. Vemo, da opažamo prve znake ogromnega vala, ki bo potopil podjetja, družine, državljane in tudi evropski projekt, če ne bomo našli eh, skupnega, močnega, solidarnega odgovora na evropski ravni. Evropska unija potrebuje enotnost in odgovornost za to, da resnično lahko poiščemo skupni odziv. Zato bi rad podal jasno sporočilo komisiji in svetu in tudi manjšini držav članic, ki so zablokirale bolj solidaren odziv. Potrebujemo skupaj skupen načrt za oživljanje obnova gospodarstva, ki bo podprta z ustreznimi sredstvi. Zato pa potrebujemo politični, odza, politični dogovor glede večletnega finančnega okvira, ki bo ukrepjen in ki bo vseboval tudi nove lastne vire. Potrebujemo tudi obveznice za obnovo gospodarstva, za kar bo jamčila Evropska komisija in s tem bomo lahko financirani naložbe in preprečeni daljne krize. Evropski parlament, ki ga je zvolilo ljudstvo Evropske unije, predstavlja glas evropskih držav, ki ne dopušča blokiranja Evropske unije zaradi nacionalizma od držav članic. Evropski parlament mora sedaj sprimati odločitve v imenu ljudstva. Hvala lepa, gospod Pereira. Zdaj pa dve minuti, gospod Knotek. Izvolite. Hvala hvala za besedo, hvala gospod Ševčevič, da ste danes tukaj. Na začetku želim povedati, da spoštujem vse, ki se borijo proti tej krizi. V prvem delu svojega prispevka želim podpreti drugi svežen za preprečevanje najhujših posledic korone. Spoštuje priporočila odbora regiji in zaradi tega bo koristil državljanom. V drugem delu pa vas želim opozoriti na dva pomembna elementa v zvezi z COVID-om. Številni deli naše industrije so v veliki krizi. Spopadati se morajo z COVID-om in spoštovati morajo tudi predpise glede okolja. To je smrtonosna kombinacija. Pomislite na premogovni sektor, na polskem naprimer. Energetski sektor moramo podpreti, zato da bomo lahko izšli iz krize. Zato vas vse spodbujam, da začasno prekinemo izvajanje sistema ETS, naprimer za obdobje 2020-2022. S tem bi preprečili energetsko revščino v EU stabilizirali bi gospodarstvo in zadeve bi spravili pod nadzor. Pa še nekaj. Gre za toplice v Evropi. To je zelo pomemben sektor. Sektor toplic bo zelo pomemben tudi po krizi ta sektor je zdaj v velikih težavah, zato si zasluži našo pomoč in podporo. Vsak ukrep komisije bo tukaj dobrodošel. Hvala. Hvala, gospod Knotek. Zdaj pa gospod Fidanca. Izvolite, hvala, gospod predsednik. Iz krize ne bomo izšli samo z krokodilimi solzami. Mislim, da moramo hitro ukrepati in spoštovati prednostne naloge. Na začetku so ljudje menili, da je COVID-19 italijanski problem, zdaj pa vidimo, da je to evropski problem. ECB je sabotirala italijansko borzo, ampak zdaj opravlja boljše delo. Zdaj govorimo o naslednjem svežnju. Sprejemamo sredstva za rekonstrukcijo, ampak zavračamo ESM. Zeleni dogovor je namenjen temu, da ne bi sprejemali slabih naložb. Evropejci so zaprti doma, nevladne organizacije pa morajo imeti možnost, da jim pomagajo. Hvala. Zdaj pa dve minuti, gospod Peters. Hvala. Hvala lepa, gospod predsednik, kolegice in kolegi. Evropa se danes spopada za največjo krizo po drugi svetovni vojni. Vsak dan na tisoči umirajo v bolnišnicah ali v domovih za ostarele ali pa doma. Nekatere države članice niso več solidarne. Evropska unija včasih ni dovolj učinkovita. Parlament bo danes in jutri evropejcem jasno pokazal, da lahko skupaj rešimo to krizo. Zato je tako pomembno, da imamo skupno resolucijo in da jo sprejmemo s čim večjo večino. Mi podpiramo to resolucijo in s to krizo se moramo spopadati skupaj. Ukrepati moramo tudi na področju zdravstva. Našim delodajalcem, delavcem, MSP-jem in industrijam moramo pomagati. Odločno moramo postopati in mislim, da potrebujemo evro obveznice in videti je treba, da nihče ni kriv za to krizo. In mislim, da moramo nadaljevati z delom tudi na področju zelenega dogovora, potrebujemo boljšo industrijsko politiko in gospodarsko vzdržno kmetijstvo. Upam, da bomo na osnovi te razprave in na osnovi razprave o predlogih sprememb lahko resolucijo potem tudi sprejeli. Komisija, parlament in svet pa bodo potem odgovorni za izvajanje te zakonodaje v interesu evropskih državljanov in Evropske unije. Hvala. Hvala, gospod Peters. Zdaj pa gospa Spurek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 Človekove pravice so temelj naše družbe. Tega temelja ne moremo kar tako odpraviti, ravno tako pa tega ne smemo storiti v času pandemije, v času gospodarske krize. Ljudje zbolevajo, izgubljajo svoja delovna mesta in zdravstveno osebje se zelo okrnjimi sredstvi bori proti pandemiji. Nekatere države pa izkoriščajo to situacijo in takšne razmere za spodkopavanje demokracije. Ko je Viktor Orban želel eh, spodkopati demokracijo, odpraviti pravice skupnosti LGBTI in kot tudi na polskem. Na polskem eh, imamo zelo otežen dostop do zaščite pred neželenimi nosečnosti, nimamo spolne vzgoje. Eh, pravice žensk in pravice LGBTI so ogrožene. Evropska unija se mora zoprstaviti. Temu gre za temeljne soboščine, temeljne pravice, omejiti dostop do splava, že ogroža, ogroža že tako okrnjene pravice žensk, neodvisnih žensk, ki so v slabem položaju. Če Evropska unija ne bo tega preprečila, bomo videli Evropsko unijo različnih hitrosti, Evropsko unijo različnih pravic. Zagotoviti moramo enake pravice za vse, ne glede na to, kje živi. Hvala lepa, gospa Spurek. Zdaj pa gospod Pislar. Izvolite. Hvala, hvala gospod predsednik. Zdaj veliko govorimo o solidarnosti. Ampak solidarnost ni samo načelo, ni samo govorniška figura. Zdaj je čas velike noči, čas je, da poskrbimo drug za drugega. Solidarnost vidimo v lokalnih skupnostih doma, potrebujemo pa solidarnost tudi na državni ravni in na evropski ravni. In solidarnost je del tkiva EU, to je del vrednot, ki nas opredeljujejo. Kriza vpliva na vse nas, ampak nimamo vsi enakih možnosti, da bi se odzvali na to socialno-ekonomske izzive, s katerimi se spopadamo. Zakaj to pravim? 22 odstotkov evropejcev je ogroženih zaradi revščine in 25 odstotkov otrok je prav tako ogroženih. Ta kriza vpliva na ljudi po Evropi, ampak pogosto vpliva tudi na tako imenovane nevidne ljudi, socialno distanciranje ni mogoče v natrpanih stanovanjih. Diskriminacija na področju dostopa do informacij pomeni, da so ti ljudje še bolj izpostavljeni socialne izključenosti in boleznim. Potrebujemo Evropo, ki se bo ustrezno odzvala in ki bo zagotovila ustrezna sredstva za boj proti tej bolezni, kar zadeva Evropski sklad za pomoč najbolj prikrajšanim. To je predlog komisije in to bomo podprli. Gre za dodatna sredstva, za stopne sofinanciranja 100 odstotkov in za manjšanje birokratskega bremena. To je del našega odziva in to moramo sporočiti državljanom. Hvala. Hvala lepa, gospod Pislaru. Zdaj pa gospod Ros za minuto. Izvolite. korona krize je povzročila veliko žrtev. Evropski center za preprečevanje bolezni ECDC je Evropska agencija. Namen tega je, da bi okrepili boj proti okužbam. 26. januarja je ECDC izdal naslednje opozorilo. Potencialni vpliv COVID-19 je zelo velik mogoče je, da se bo bolezen širila po svetu in če države članice ne bodo začele slediti primerom in ne bodo začele s testiranjem, bodo posledice zelo velike. To bo vplivalo tudi na gospodarstvo. ECDC je torej bil redno v stiku z Evropsko komisijo, ampak pri preprečevanju so se zadeve res zataknile. Nismo zaprli meja, prizadetih regij, prav tako nismo sledili potnikom, prav tako niso bili sprejeti ustrezni ukrepi in zato so bile posledice zelo velike. Stela Kirikijades mora prevzeti odgovornost, če ne, drugače mora odstopiti. Hvala. Gospod Ros, za pa za dve minuti gospod Hansen. Hvala, kolegice in kolegi. COVID-19 devetnajst je katastrofa na več ravneh. To je za številne od nas kriza, ki je še nismo doživeli. Povzroča tudi krizo po vsem svetu. Mednarodni denarni sklad pa prispeva k temu, da imamo še gospodarsko krizo. Agencije OZN opozarjajo pred morbitnim pomankanjem živil. Vlade so posod uvedle restriktivne ukrepe za trgovino in s tem bi lahko ogrozili dobavne verige po svetu. Nekateri ukrepi so potrebni na kratek rok, zato da zagotovimo, da bo zaščitna oprema šla tistim, ki jo potrebujejo, ne pa tistim, ki so pripravljeni plačati največ. Ampak na dolgi rok nima smisla, da se spuščamo v protekcionizem, zato da se borimo proti temu virusu ali drugim. Če želimo, da bo zaživelo globalno gospodarstvo, potrebujemo trgovino. Trgovina ne sme biti v karanteni, kajti če bomo to storili, potem bodo izolirane številne države in številni ljudje prav v času, ko najbolj potrebujemo izmenjavo. Diverzifikacija dobavnih verig in tudi zagotavljanje ustreznih zalog je tisto, kar potrebujemo. V genskem zapisu EU je, da brani multilateralizem. Zato se moramo še naprej boriti proti temu, da odpravimo tarife na mednarodni ravni, kar zadeva farmacevtske izdelke. Skupaj bomo premagali ta virus. Hvala. Hvala lepa, gospod Hansen. Zdaj pa za minuto, gospa Arena. Minuto in pol. Hvala, gospod predsednik ta pandemija je katastrofalna za žrtve virusa, ampak ta pandemija bo katastrofa tudi za evropejce, zlasti za najbolj ranljive. Gospa von der Leyen je to povedala. Veliko smo že storili na evropski ravni, Evropa je sprejela svoje pobude, pa tudi podporo, ampak dejala je tudi, da bomo morali storiti še več. Jaz pa želim dodati, da bomo morali zadeve zastaviti tudi drugače. Potrebujemo bolj ambiciozen proračun, da več moramo storiti tudi za to, da bomo mutualizirali dolgove, za to, da se bomo borili proti socialnim in ekonomskim šokom. Ampak največkrat izražena beseda je solidarnost. Solidarnost in varčevalni ukrepi. Poskrbeti moramo za sistem socialne varnosti, gre za naše javne storitve, ampak potrebujemo tudi ustrezna plačila. Vse to je zdaj ogroženo zaradi varčevalnih ukrepov v preteklosti. To je treba spremeniti. Solidarnost na evropski ravni se bo izražala tudi z evropsko fiskalno politiko. Fiskalna politika mora biti bolj poštena. Ne smemo dopuščati več takšne fiskalne politike, ki prazni javne blagajne potrebujemo tudi solidarnost na višji ravni, ne samo na evropski ravni, kajti solidarnost je zelo pomembna tudi v zvezi z drugimi kontinenti, kajti posledice bodo dramatične za Afriko. Če bi razmišljali o tem, da bi odpisali dolgove, potem bi morali iti še naprej, boriti se moramo tudi proti davčnim utajam, naprimer. Najlepša hvala, gospa Arena, sedaj pa dobi besedo gospa Mecola rešitev. Najlepša hvala. Virus ne pozna meja. Soča pa se z junaki, z bolniškim osebjem, zdravniki, s prevozniki, s prodajalci. Ti so res junaki v teh izrednih razmerah vendar pa ne gre za vojno, tako kot je rekel predsednik Štanmajer, gre za čas, kjer je preskušena naša človečnost. Države članice so ukrepale počasneje, kot bi morale. Evropska unija pa se je vseeno izkazala, pacijente iz Bergama so, um, so prevozili v Nemčijo. Malteški in italijanski modni oblikovalci sedaj šivajo maske, Videli smo pomoč v obliki materijala, sedaj vidimo skupne raziskave eh, na področju iskanja cepiva. Z evropskimi svežnji bomo rešili veliko delovnih mest, preveč ljudi pa še vedno pade čez to sito in nimajo dostopa do pomoči. Tudi njim moramo pomagati in biti prožni iskati rešiti v času boja proti virusni bolezni COVID-19. Vidimo Eh, tudi begunsko krizo. Veliko libijskih eh, čovnov, ki plujejo iz Libije, ostane sredi sredozemlja in ne morejo pristati. Moramo poiskati pravi pomen solidarnosti. Reševati moramo življenje, ne smemo prepustiti mejne države, kot so Italija, Malta in Grčija, prepuščeni sami sebi. Sedaj ne smemo dopustiti, da v takšnih razmerah ne bi ukrepali. Ukrepati moramo skupaj in to odločno. Najlepša hvala, gospa Mecola, sedaj pa dobi besedo gospod Ronaj. Eh. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Pred letom dni sem dejal, da potrebujemo Združene države Evrope, kajti Evropska unija se sooča z globalnimi izzivi in te izzive lahko rešujemo samo skupaj. In to enotno. Sedaj pa doživljamo pravo tragedijo in eh, sedaj se je skazalo, da kriza ne pozna meja. Upravljati moramo s to krizo skupaj in sedaj ugotavljamo, na katerih področjih moramo okrepiti sodelovanje, zato da lahko pomagamo našim državljanom. Vidimo, da države članice lahko izkažejo solidarnost in da Evropska unija lahko poišče zadostna sredstva za to, da oblaži negativne posledice. Nažalost pa smo videli tudi, da nekatere države članice zlorabljajo svoja poblastila in oblasti v teh izrednih razmirah. Viktor Orban, kot veste, ima sedaj pristojnosti za sprejmanje kakršnih koli odločitev, ki sploh niso povezane z reševanjem krize zaradi virusa. Zanika mednarodne rešitve za reševanje te krize. Veliko delavcev je postil na cedilu brez kakršne koli oblike pomoči. Zaščititi moramo državljane pred naravnimi katastrofami in tudi pred drugimi nevarnostmi. Istočasno pa moramo zaščititi vse evropske državljane pred takšnimi grožnjami. Najlepša hvala, gospod Ronaj. Sedaj pa dobi besedo gospa Vajs za dve minuti. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Naša pljuča napada agresivni virus. Če srce ni dovolj močno, to pomeni, da bo eh, človek, bolnik umrl. To pomeni, da bo otrok izgubil starša, nekdo bo izgubil ljubljeno osebo ali pa otroka. Z tega se lahko veliko naučimo. Govorimo o evropskih podjetjih, ki naj bi bili bistvo našega gospodarstva in našega fi fi finančno-gospodarskega potencijala. Vendar pa podjetja sedaj eh, najbolj trpijo, ker so ključe našega gospodarstva. Tudi podnebje je, so ključa našega življenja. Sedaj pa potrebujemo tudi močno srce, zato da omogočimo, da pljuča delujejo še naprej in da omogočimo, da milijone državljanov imajo kaj za jesti. Moramo omogočiti, da naša podjetja lahko nadaljujejo z delom strankami, moramo nadaljevati z delom na področju raziskav, moramo okrepiti naše okoljevarstveno delo, naša prizadevanja, da bomo dosegli naša, naše cilje za leto 2050. Pljuča in srce, vse to je potrebno zato, da lahko ohranimo naš notranji trg. Naš notranji trg je bistvenega pomena. Samo tako lahko zaščitimo naše srce, ki mora še naprej biti v času te krize brez kakršnih koli ovir. Oh, Samo tako lahko zagotovimo, da bodo zelene pobude in zelene rešitve, ki jih potrebujemo po celem svetu, lahko, da lahko te rešitve ponudimo celotnemu svetu. Upam, da bomo v tej krizi uspeli zaščititi naše srce in to je naš notranji trg. Najlepša hvala, gospa Weiss. Sedaj pa dobi besedo gospa Pičerno za minuto in pol. Nula. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Nič ne bo več tako, kot je bilo prej. Tega se zavedamo vsi. Nič ne bo več tako, kot je bilo prej. To velja za vse. To velja za vas svet. Sedaj je napočil trenutek, da si zastavimo to vprašanje tudi v Evropi, ki predstavlja sanje solidarnosti. Bo solidarnost tista, ki bo dala pečat prihodnosti Evrope? Sama imam kar precej dvomov. Tukaj ne govorimo o solidarnosti najmočnejših do najbolj šibkega. V prihodnosti nihče ne bo dovolj mo močen za to, da najde rešitev sam. Zato moramo okrepiti vse inštitucije, vse države članice, da rešimo krizo, ki bo ošibila vse, eh, vse naše države, vsa naša gospodarstva, ki bo pritisnile na naše pravice, na naše svoboščine. Zato potrebujemo vsa razpoložljiva sredstva, vsa razpoložljiva orodja, poiskati moramo nove načine, nova orodja, zato potrebujemo pogum. Če ne bomo imeli dovolj poguma za to, potem mislim, da se nikoli več ne bomo vrnili v življenje, kot smo ga poznali prej. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Švab za minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegice in kolegi. Naj začnem s tem, kar je dejala moja kolegica. Nič ne bo več tako, kot je bilo prej. To se je izkazalo v tej krizi. In zato moramo tudi kaj spremeniti v naših razpravah in v razpravah v država članica. Iskati moramo rešitve, ne pa govoriti o starih problemih. Zato je pomembno, da se osredotočimo na naslednje. Solidarnost med državami članicami in pa kako najti skupno rešitev iz te krize. Naj podam dva primera predsednica Evropske komisije dejala, da je pomembno, da okrepimo notrni trg. Notrni trg pa ne bo deloval tako, da bo Evropska komisija v vsaki priložnosti dejala, da morajo države članice ukrepati zaradi tega, ker potrebuje več prožnosti in da odgovornost leži predvsem v državah članicah. Evropska komisija vedno znova pravi, to je naloga držav članic, to pa bo pripeljalo k temu, da bo država članica iskala svoje lastne rešitve, ki ne bo koristila potrošnikom na notranjem trgu. Zato mora Evropska komisija, če želi ohraniti notranji trg, tudi za to, kaj storiti pri nabavi skupne medicinske pomoči. Prej smo to že pokazali. Zato moramo skupaj zbirati podatke tudi glede vseh okoženih. Hvala. Najlepša hvala, gospod Švab. Sedaj pa dobi besedo gospa Jončeva za minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Pozdravljamo trud Evropske komisije glede usklajenega odziva na pandemijo. Vendar pa kriza od nas zahteva dosti več. Potrebujemo močno vodstvo v Evropski uniji, potrebujemo konkretne predloge za obnovo naših družb in našega gospodarstva od Evropske komisije. Imam dve vprašanje. Schengen. Pravna država, svoboda izražanja. Videli smo, da je zaščita na mejah postala bolj pomembna kot zašita evropskih državljanov in njihovih pravic. Zapiranje meja brez usklajene strategije ne bo rešilo nobenih težav. Pravna država, ta kriza ne sme okrniti naših temeljnih soboščin, ne smemo dopustiti, da pride do izbire med zdravstveno skrbo in človekovimi pravicami. To velja za komisijo in za svet. Morate te spregovoriti v svetu o pravni državi, probleme moramo reševati skupaj, ne smemo dopustiti, da države članice ovirajo svobodo izražanja. V nekaterih državah članica se je preganja ljudi zaradi javnega izražanja mnenja, kot se naprimer dogaja v Bolgariji, ne samo tam. Evropska unija mora ukrepati sedaj. Države članice bomo preživele to eh, krizo skupaj, zato pa potrebujemo Evropo. Najlepša hvala, gospa Jončeva. Sedaj pa dobi besedo gospa Spiraki za minuto in pol. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar Šefkovič, gospe in gospodje, spoštovani kolegi. Dvoje bo zgodovinskega pomena v tej krizi. Prvo vprašanje je odziv Evropske unije na to krizo. Maršano načrt, ki ga je omenila gospa von der Leinova danes, je načrt, ki ga moramo začeti izvajati. Kaj pričakuje komisija glede ukrepov strani držav članic? Obveznice za obnovo gospodarstva morajo poskrbeti za to, da dobimo vsa možna razpoložljiva sredstva za naša družba in naše gospodarstvo, dobijo več likvidnosti. Samo mi lahko pomagamo našim državljanom v teh težkih časih in v teh težkih časih v državah, kot je moja država Grčija, smo opazili, da z močnim vodstvom, kot je vodstvo predsednika Micotake, se lahko dosežemo dobre rezultate. Ne bomo imeli memoranduma, ne bomo dobili trojke, ki bo uvajala in zapovedovala pravila. Potrebujemo načrt, zeleni dogovor, ki bo spodbudil naložbe, ki bo spodbudil digitalno gospodarstvo, zeleno gospodarstvo in digitalno preobrazbo. Danes se soočamo s krizo brez primere in mislim, da se moramo iz tega tudi kaj naučiti. Hvala lepa. Sedaj predajam besedo gospodu Haviju Lopesu. Za minuto in pol najlepša hvala, gospod predsedojoči. Soočamo se zdravstveno krizo brez primere. Ta kriza bo povzročila res uničujoče posledice na področju gospodarstva. Ta kriza nas je potisnila ob zid, istočasno pa nam je preobraz postavila ogledalo. In um, ni nam bilo všeč, kar smo videli v tem ogledalu. Po zelo sramotnih pogovorjih smo končno dosegli, da je evroskupina storila prvi korak naprej. Zato od sveta pričakujemo močen in odločen svežen z jasnim sporočilom, kaj ti Evropska unija se sedaj sooča z s tem, ali bomo preživeli ali ne. Zato pa potrebujemo načrt za oživljanje gospodarstva na tej celini in to moramo povezati tudi s skupnim zadolževanjem, kajti samo s tem lahko gradimo skupno prihodnost. Potrebujemo zeleni dogovor, zeleni načrt, trajnostno gospodarstvo. In kot vedno je naš največji sovražnik